S tem je razprava končana in nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. To je vprašanje za ustni odgovor komisiji v zvezi z evropsko jeklarsko industrijo. In prva bo spregovorila gospa Malja Saturi, ki je avtorica vprašanja za ustni odgovor. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes smo v parlamentu razpravljali o vprašanjih, ki so vezani na industrijo, rast za poslovanje. Tudi komisar je spomnil na to, da smo že danes do povdne začeli z razpravo, kjer sta bila prisotna oba komisarja Andor in Tajani. Govorili smo o energetiki, predvsej na dolgo in široko. Potem smo se danes pogovarjali tudi o vseh težava, s katerimi se sooča avtomobilska industrija. Sedaj pa nadaljujemo še z ustnim vprašanjem, ki ga zastavljam v imenu odbora ITRE. Meseca decembra naj bi sprejeli tudi resolucijo o tej temi, saj obljuba je bila podana v zvezi s tem. Včeraj smo glasovali in upam, da bomo s tem glasovanjem še dodatno okrepili vprašanje ki ga zastavljamo, namreč kako se Evropa odziva na težave jeklarske industrije v Evropski uniji. Na jeklarsko industrijo je vezanih več različnih sektorjev, naprimer gre za ne samo jeklarsko industrijo, temveč tudi za železarsko industrijo. Na njo so vezane tudi vsi, vse tiste industrije, ki uporabljajo proizvode iz te industrije gradbenega sektorja, naprimer avtomobilski sektor, gradbeni sektor, kjer uporabljajo različne cevi in druge železarske proizvode. Poleg tega sta na to jeklarsko industrijo vezani tudi ladjedelniška industrija, kemična industrija in tako naprej. Ta industrija je pomembna za prihodnost Evrope in evropskih državljanov. Že v letu 2000 je Evropa izgubila svoj vodilni položaj, zauzela ga je Kitajska. V zadnjih letih se je Evropska unija odločila, da bo veliko več ulagala v okoljska vprašanja. S tem se strinjamo, nedvomno. Ampak zaradi tega je prišla, prišlo tudi do vse večjih stroškov v tem sektorju, ki ga danes obravnavamo. Cena surovin se je povečala, cena energije je vse višja, kot veste. Evropa je kar 100 odstotno dražja od ZDA, ko gre za energijo. Poleg tega pa vemo tudi, koliko vse to stane. Leta 2007 je v evropski industriji bilo proizvedenih 406 tisoč enot. V obdobju 2007-2011 je prišlo do 17-odstotnega paca v številu delovnih mest več kot 300 tisoč delovnih mest je v tem sektorju danes. To niso ravno najbolj spodbudni podatki. Leta 2012 vemo, kakšno je stanje. Trenutno nas skrbi kar nekaj stvari, predvsem upad proizvodnje v tistih sektorjih, ki so neposredno vezani na jeklarsko industrijo. Mislim, imam predvsem gradbeni in avtomobilski sektor. Ta dva sektora sta samo v zadnjem letu doživela padec proizvodnje za 3,2 odstotkov. Tudi uvoz se v Evropski uniji vse bolj povečuje. Evropski proizvajalci nosijo visoko ceno, nosijo tudi dodatne stroške, s čimer se zmanjšuje naša zmogljivost za ulaganje v raziskave in razvoj, s tem pa spodbujamo delokalizacijo. Morda bi se morali vprašati, ali je ta nova strategija za industrijsko politiko, ki jo je nedavno sprejela komisija, morda neprimerna ali ne bi morda potrebovali sektorskih politik, zato da bi spremenili vse te nevarne težnje, ki si jih Evropa trenutno ne sme dopustiti. Vemo, da komisija pripravlja tudi akcijski načrt za jeglarsko industrijo, zanima me, v kateri fazi se trenutno nahajate. Mi smo z velikim veseljem sprejeli tudi vaš program CARS 2020. Zanima me, če boste tudi za eklarsko industrijo predvideli kakšen načrt, ki bi ga lahko tako izvajali. Mislim pa, da bi se morali zamisliti tudi o tem, ali je smiselno postavljati takšne politike, ki ne omogočajo našim podjetjem in delovcem, da se učinkovito soočijo z svetovnim, svetovno konkurenco. Ponovna industrializacija Evrope je nekaj, kar bomo morali dopolniti z celim nizom politik, ki jih bomo morali podpreti, naprimer politiko na področju raziskav in inovacij. To je nujno potreben instrument. Ampak mislim, da bi morali spremeniti tudi politiko na področju konkurenčnosti, ki je bila sprejeta v letih 1990 in verjetno ne upošteva več trenutnih zahtev evropskega gospodarstva, ki se na svetovnih trgih sooča s svetovno konkurenčnostjo. Pomembno je, da do konca vzpostavimo enotni trg, s tem bomo zmanjšali energetske stroške, posebno pozornost pa bi morali posvetiti tudi trgovinskim sporazumom s tretjimi državami. Če zaključim, morda bi se morali vprašati tudi o tem, če ne bi bilo morda smiselno vzpostaviti svet, ki bi bil namenjen specifično tej industriji, nekaj podobnega, kot smo imeli že pred letom 2002. Hvala. E adesso la parola è eh, al Sedaj pa dobi besedo podpredsednik komisije, komisar Tajani. Kalispera. Signor presidente. Kalispera, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči skupin odbora ITRE. Jeklarska industrija je ključnega pomena za Evropsko unijo. V tem sektorju je zaposlenih 360 tisoč oseb, 160 milijard evrov je prihodek v tej jeklarski industriji, to pa vpliva tudi na industrijo in proizvodnjo nasploh. V 80-ih in 90-ih letih so bile stvari res nekoliko drugačne, ampak danes je jeklarska industrija konkurenčna industrija tudi na svetovni ravni. Je pa res, da jeklarska industrija v Evropski uniji trenutno doživlja kar nekaj težav. 12 odstotkov izdelkov jekla, ki ga prodamo na svetovni ravni, prihaja iz Evrope. 80 odstotkov proizvodov iz jeklarske industrije evropska podjetja danes izvažajo. Ne smemo pa pozabiti na to, da doživljamo gospodarsko krizo, da smo priča stagnaciji tudi v evroobmočju. Če vse skupaj povežemo tudi z visokimi cenami, z vse višjimi cenami surovin in energije, potem ugotovimo, da se soočamo z veliko težavo. Vsa podjetja, ki proizvajajo jeklo, imajo te težave, poleg tega pa se soočajo še s hudo konkurenco, ki prihaja iz drugih držav, predvsem iz azijskih držav. V teh državah je jeklarska industrija zelo močna, je pa res, da se tam jeklo proizvaja po nižjih cenah. Tudi popraševanje po jeklarskih proizvodih je v upadu, enako velja za uvod, cen, uvoz, cene elektrike so vedno više, tudi na svetovni ravni. Če si pogledamo, kolikšna je cena energije v ZDA, vidimo, da je v Evropi cena energije dvakrat dražja, kar pomeni, da se soočamo s celim nizom težav. To je ta splošni okvir, znotraj katerega delujemo. Zaradi vsega tega sem se tudi zauzel za to, in sicer še pred poletjem, ko sem se srečal s, s predstavniki sindikatov, tudi predsednica odbora Itre Prvonž Beres me je pri tem spremljali, oblikovali smo skupino na visoki ravni, pripravili smo akcijski načrt. Torej, komisija je pripravila akcijski načrt, ki ga bomo začeli izvajati še pred poletjem prihodnje leto. 19. septembra je potekal prvi sestanek v zvezi s tem. Ob koncu tega prvega sestanka so se zainteresirane strani, torej predstavniki industrije, predstavniki podjetij, dogovorili o glavnih izzivih, s katerimi se soočamo v jeklarski industriji. To so izzivi, na katere bomo morali najti odgovore. Eno od ključnih sporočil pa je naslednje. Potrebujemo pravo ravnotežje med cilji, ki jih sledimo v kontekstu različnih politik. Namen je, da zaščitimo konkurenčnost tega sektorja v Evropi, zagotoviti je treba tudi boljše možnosti za delo v prihodnje, ker se želimo izogniti temu, da bi se zmanjšala vrednosti proizvodne verige v jeklarski industriji. Naslednji sestanek bo organiziran 6. decembra. Takrat bomo skušali bolj poglobljeno obravnavati vse tiste tematike, ki smo se jih dotaknili že na prvem srečanju. Kot rečeno, kolegiju nameravam predstaviti akcijski načrt še pred poletnimi počitnicami leta 2013. Io sono assolutamente convinto che l'acciaio. Prepričan sem, da je treba jeklarsko industrijo podpreti. Po mojem mnenju, po našem mnenju, ne gre v tem primeru za strukturno krizo, temveč gre za krizo, ki je vezana na specifično situacijo, specifično gospodarsko, splošno gospodarsko situacijo, kar pomeni, da bo v prihodnih letih jeklo ponovno lahko ključnega pomena tudi v naši industrijski politiki. Ni na ključje, da je besedilo o ponovni industrializaciji Evrope usmerjeno tudi na tiste sektorje, ki bi jih morali odločno podpreti, kjer bi morali biti bolj inovativni, kjer bi morali zagotoviti dodatno finančno pomoč, se obrniti tudi na zasebni sektor, vzpostaviti javno-zasebna partnerstva. Govoril sem že o avtomobilski industriji, o zeleni avtomobilski industriji, o gradbenem sektorju, ki bodo okolje bolj prijazen. To bodo seveda tudi ključni sektori, kjer se bodo uporabljali proizvodi iz jeklarske industrije. Se pravi, jeklo je nekje v tem splošnem kontekstu, ki ga je Evropska unija opredelila. Cilj Evropske komisije pa je, kot verjetno veste, s tem smo seznanili politične skupine tudi svet, da do leta 2020 20 odstotkov evropskega BDP-ja dobimo iz proizvodnega sektorja. Seveda bomo morali delati več, storiti bomo morali več za to, da se spodbudi vse tiste tehnologije, ki jih uporabljajo najbolj napredna podjetja. S tem bodo tudi podjetja povečala svojo možnost na področju inovacij. Osredotočiti se je treba torej na inovacije. Sam sem optimist, čeprav se soočamo s težavami. Evropska komisija je trdno odločena delati zelo intenzivno v tem sektorju. Enako sem zahteval od ostalih kolegov, tudi komisar Andor je rekel, da bo podprl pobude ki smo jih oblikovali zato, da bi dosegli ta cilj. Dve besedi sta pomembni v tem kontekstu. Pripraviti se je treba na morebitno krizo, ki se lahko še poslabša. Na nek način je treba vnaprej predvideti, kakšne bodo posledice takšne krize. Sodelovati je treba s predstavniki industrije, z delavci, tudi s parlamentom. Predsednici odborov Vesta, tako gospa Sartori kot gospa Berez, da sta prisrčno vabljeni na sestanek te skupine na visoki ravni. Mislim, da sta obe predsednici zadevnih odborov primerni sogovornici, ko obravnavamo strategijo Evropske unije za jeklarsko industrijo. Tudi v prihodnih tednih in mesecih se bomo o tem še pogovarjali, kajti naš namen je, da zagotovimo prihodnost jeklarske industrije v Evropi. Mislim, da bo ta prihodnost pozitivna. Delati moramo seveda, potrebujemo tudi podporo parlamenta. Potem pa bomo skupaj videli, na kakšen način lahko čim bolj inteligentno dosežemo zastavljeni cilj. Na no, vse zadnje je to osrednje vprašanje, s katerim se okvarjamo. In to je verjetno tudi razlog, zakaj ste kot parlament zastavili to vprašanje. Mislim pa, da so vaši občutki zelo podobni našim. Hvala. Grazie, signor viceprezidente della komisije. Hvala, gospod podpredsednik. Sedaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Gospod Frank Prost za dve minuti v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na nekaterih področjih Evropska unija ni več konkurenčna. To je pač dejstvo, ki ga moramo sprejeti, ampak ne smemo pa biti sužni temu dejstvu. Zmanjšati moramo svojo odvisnost od tujih. Z partnerjev, zlasti na tako strateško pomembnih partnerjih, kot je jeklarska industrija, ne moremo biti samo neki sledilci trendov na trgu. Potrebujemo dodatne spodbude v Evropski uniji, nujno. Zanima me, kakšno strategijo boste sprejeli za to, da bi preprečili nekaterim vladam, kot je francoska, da bi se odrekle temu, da bi spodbujale neproduktivne ukrepe na področju rasti in zaposlovanja. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Lange, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Podpiramo vas. Podpiramo vas v prizadevanjih, da bi okrepili evropsko jeklarsko industrijo in mislim, da je prav, da trende, ki se kažejo v eklarski industriji, da bi enostavno eh, odpravili vse zmogljivosti, ignoriramo. Pred nedavnim sem bral članek o evropski eklarski industriji, ki pravi, da od 400 tisoč želovnih mest bi jih morali 100 tisoč zapreti, torej da bi morali eh, zmanjšati zmogljivosti za 25 odstotkov, kar bi bil precejšen poseg. Eh, ampak mislim, da na tak način ne moramo reševati tega problema. Zagotoviti moramo, da bo ta bistvena industrija v Evropi stabilna in da bo sposobna se razvijati v prihodnje. Kajti konec koncev gre za enega od grandnikov Evropske unije. Nas, naj spomnim na skupno zapremljanje jeklo, ki je bila zelo učinkovita pri oblikovanju strukturnih politik za jeklarsko industrijo in to vrsten model bi morali ohraniti tudi v prihodnje. Uh, Eh, torej kar zdaj v komisijo, eh, delodajalce, delavce, vsi moramo sodelovati pri oblikovanju prihodnosti z evropsko steklarsko, eh, jeklarsko industrijo. In predvsem je tu potrebno upoštevati spremembe na področju energetike. To je ključno vprašanje. Zagotoviti pa moramo, da bo naša industrija lahko preživela tudi v svetovni konkurenci. Torej imate našo podporo za stabilizacijo evropske klarske industrije. Najlepša hvala. Naslednja je gospod Duron za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej mi dopustite, da pomislim na delovce v Florenžu in Liježu. Namreč oni se soočajo z nekim socialnim načrtom, ki je res neprimeren po njihovi industriji. Jeklarska industrija je pravzaprav osnovna enota našega gospodarstva. Komisija je tista, ki bi morala storiti več. 6. decembra naj bi sprožili pobudo na področju jeklarske industrije v okviru za raziskave in razvoj ali bo Evropska unija poskrbela za to, da države članice med seboj začnejo sodelovati, ne pa da bodo velika podjetja v jeklarski industriji odločala o življenju in smrti tega sektorja. Velike skupine imajo koristi od neharmonizacije na davčnem področju. One izkoriščajo to dejstvo. Komisar, stvari se ne bodo same premaknile naprej, organizirati se je treba. Kvote za emisije CO2 so se preusmerile v podružnice izven Evropske unije ali pa se kumulirajo v rezervah. 900 milijonov kvot preseška naj bi imeli. Mislim, da veste, da govorimo o ArcelorMittalu, to je tudi podjetje, ki je zahtevalo, da se mu dodelijo večje pravice na področju emisij, kar zadeva. Delokalizacijo mislim, da jo lahko prepričamo samo, če bo Evropska unija imela ambiciozne politike. Želim si, da bi jeklarska industrija ostala v Evropi in da bi uporabljali jeklo iz Evrope. Eh, Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine EFD, gospod Kurski za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Jeklarska industrija trpi zaradi vse višjih stroškov proizvodnje. In deloma lahko to pripišemo tudi podnebno-energetskemu svežnju, s katerim smo se zavezali, da bomo zmanjševali emisije do leta 2020. Samo na polskem je na tem področju postalo brezposelnih 250 tisoč ljudi. Samo v jeklarnah v Krakavu je bilo, eh, oziroma načrtujejo odpustitev 600 delavcev, podobno velja za druge obrate. Prihaja do eh, nadaljnega odpuščanja ali celo do premeščanja proizvodnje v Ukrajino ali celo Indijo, kjer ni nobenih omejitev eh, glede okoljskih standardov. Eh, Mislim, da je ponovna industrializacija Evrope precej malo verjetna. Mislim, da težko pričakujemo take spremembe, eh, kaj ti, eh, to kljub temu, da je ta industrija odgovorna za 6,5 odstotkov eh, zaposlenih v Evropi. Mislim, da tudi poceni uvoz iz bivših sovjetskih republik tukaj prispeva svoje. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine GUE. E, Žak je na za eno minuto in pol. S tem vprašanjem jasno kažemo na veliko protislovje v Evropi. Namreč pravimo, da skrbimo za delovce, istočasno pa dopuščamo liberalizacijo, ki stremi samo k dobičku in uničuje vse. S tem se spodbuja dumping. Jeklarska industrija je temeljna v evropski industriji. To je sektor, ki je omogočil drugim sektorjem, da so se nadalje razvijali. Na podlagi tega sektorja smo razvili druge sektorje. Živilsko predelovalni sektor je avtomobilski sektor, gradbeni sektor, ladedelniški sektor. Zahvaljujoč jeklarske industrije so se tudi naši delavci veliko naučili, se izobrazili. Ta jeklarski sektor je izjemno pomemben v Evropski uniji, je pa res trenutno tudi izjemno ogrožen. Naša jeklarska industrija je na robu hude krize, ki bo poskrbela za to, da bo izginilo naše znanje, iz... pravzaprav bomo uničili življenja tisočih delavcev. ArcelorMittal je tisti, ki zapira svoja podjetja v Gronžu, v Lježu in drugot. 37 milijard evrov je to podjetje preselilo v Luksemburg zaradi davčnih ugodnosti. Istočasno pa to podjetje izkorišča podjetja in rudnike v Indiji. Neodvisnost Evrope in jeklarske industrije je ogrožena v Evropi. Mislim, da bi komisija morala storiti več. Kaj bo storila? Bo ukrepala v dobro Evrope, bo prevzela svojo odgovornost in razglasila leto 2013 za leto jeklarske industrije v Evropi. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu neodvisnih poslancev, gospod Mölčar, za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Upad rasti v jeklarski industriji je posledica manjšega povpraševanja strank iz avtomobilske industrije, predvsem iz južnoevropskih držav. Poleg tega vse čas nihajo cene surovin, rastejo cene energentov in zato se je jeklarska industrija znašla v težavah. Jeklarska industrija v Evropi se poleg tega bori tudi z največjimi proizvodnimi stroški. Kljub temu pa mora konkurirati na globalni ravni s proizvajalci, ki ne plačujejo visokih cen za energijo in certifikate za CO2. Poleg tega je vse več eh, proizvajalcev, ki eh, se jim ni treba držati okoljskih omejitev. Eh, In tu ne smemo pozabiti na to, da gre za posledico ceni naših dovolilnic za emisije. In če govorimo o tem, da je potrebno zmogljivosti zmanjšati za četrtino, je potrebno vedeti, da bo to verjetno stalo tudi četrtino delovnih mest, kar predstavlja 100 tisoč zaposlenih. In če se bo to dejansko zgodilo, mora biti vsem jasno, da bo potrebno predvsej pomoči strani Evropske unije, da bi omilili socialne in gospodarske posledice tega prestrukturiranja. Najlepša hvala, zdaj pa sledijo drugi govorniki. Najprej Roberta Angelili, ki ima dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila predsednici Sartoriji kjer je zahtevala razpravo o tem vprašanju. Jeklarska industrija je ključnega pomena za Evropsko unijo, ampak v tem sektorju se soočajo z velikimi težavami in izgubami delovnih mest, predvsem zaradi izvoza. Kitajska proizvaja jeklarske proizvode v pogojih, ki niso primerni in ki spodbujajo nelojalno konkurenco. Delavci v teh državah izven Evropske unije delajo v pogoji, ki pri nas niso dopustni. Poleg tega države izven Evropske unije zlorabljajo državno pomoč, delajo po nižjih proizvodnih in cenah in imajo tudi niže cene energije. Gospod Tajani, hvala lepa, da ste storili nekaj na tem področju. Hvala tudi, ker ste večkrat rekli, da bi Evropska unija morala posodobiti svoja pravila v zvezi z državno pomočjo in v zvezi s konkurenco. Rada bi vas spomnila na mesto Terni in na obrat v tem mestu. Smo med prvimi tremi proizvajalci nerjavečega jekla. Skrbno spremljajo tudi kakovost proizvodov, spoštujejo okolje. Želeli so se izogniti temu, da ne bi seveda kršili pravil z področja konkurenčnosti in politike proti groznom spremljanju. Poleg tega so morali prodati del svojega obrata finski. Če ne bomo storili več v tem obratu v Terniju, bo podjetje postalo nekonkurenčno. Potrebujemo torej več ukrepov. Zanima me, kako boste sprejeli industrijski projekt, ki bo konkurenčen na dolgi rok, ki bo zagotavljal delovna mesta. Kakšno imate strategijo za to, da se zmanjšajo stroški energije? Ne želimo namreč, da bi se zmanjšala kakovost naših jeklarskih proizvodov. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Patricija, to je za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Energetska kriza je povzročila izgubo številnih delovnih mest. Veliko ljudi je odvisnih od kratkoročnega dela, dela na, za omejen čas. In teh ljudi je vedno več. Konkuriramo z Severno-Južno Ameriko, z Daljnim vzhodom. In vprašati se moramo, kakšen je naš model. Evropa se mora vrniti k zamisli, da če imamo določeno industrijsko uh, bazo, moramo z njo oskrbovati naš notranji trg. In na tak način moramo zagotoviti tudi stabilnost eh, jeklarske industrije. Le tako bomo ustavili industrijski propad. V razpravi pravzaprav so samo dvoji, eni, ki zagovarjajo pravice delovne sile, pa drugi, ki zagovarjajo uh, koristi okolja. Ampak, če želimo zagotoviti dobro prihodnost, moramo imeti sektor z naprednimi metodami proizvodnje, ki bodo upoštevale vse zahteve. Poleg tega bo potrebn, bodo potrebne tudi naložbe na področju oblikovanja, tako da se ne bomo vračali v preteklost in da bomo dejansko lahko konkurenčni na globalni ravni z novimi tehnologijami, z novimi oblikami proizvodnje in z najvišjo kakovostjo in da bomo na ta način učinkovito uporabili svoja sredstva in porabljeno energijo. Poleg tega je, so potrebne tudi raziskave za nove materijale. Najlepša hvala. Hvala, gospa Kolarska Bobinska ima dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tako na Polskem kot v Evropi obstajajo regije, kjer je veliko ljudi izgubilo delo. Medtem, ko delodajalci uvažajo poceni jeklo iz Indije, gre za klasičen primer tega, kar imenujemo selitev virov CO2 če bo Evropska komisija še naprej vodila trgovanje z emisijami kot doslej, se bodo razmere zgolj še poslabšale. Tako imenovani backloading predstavlja velik izziv in veliko težavo za eklarsko industrijo. Ta odločitev ne vpliva samo na cene, ampak predstavlja prvi korak v smeri proti državni pomoči. Drži, da smo se odločili, da eh, podjetjem lahko povrnemo dodatne stroške, ki jih otrpijo, ampak vendarle se kaže, da veliko držav članic sploh nima sredstev, da bi te stroške pokrile. V četrtek bomo glasovali o skupini 18, eh, oziroma o konferenci COP18 In uh, tu je posebno zaskrbljujoč naraščajoč uvoz. In jasno se moramo odločiti, ali smo pripravljeni izvažati delovna mesta za to, da bomo uvažali zaščito okolja. Najlepša hvala, gospod Kaltjeri, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jeklarska industrija se sooča trenutno z velikimi težavami, zato bi morali še enkrat razmisliti o tem, kakšna je vloga industrijske politike v Evropi. Mislim, da bi morali razmisliti ne samo o industrijski politiki, temveč tudi o trgovinski politiki, o kohezijski politiki, o davčni politiki in tako naprej. E, gospodarska kriza je sicer pokazala, kako pomemben je proizvodni sektor, ampak ali se vam ne zdi, da bi morali spremeniti obdavčenje na tem področju? Namreč v industrijskem sektorju je prišlo do številnih sprememb tudi, ko gre za zagotavljanje storitev. V mislih imam seveda tudi obrat v Terniju in druge obrate. Kar zadeva konkurenčno politiko, mislim, da bi morali začrtati neko globalno perspektivo, ne samo evropsko perspektivo, ko gre za vrednotenje prevladojočega položaja posameznih podjetij. Kar pa zadeva specifično vprašanje, zelo pomembno je, da zagotovimo celovitost tudi ob brata v Terniju, da ne bo prišlo do zmanjševanja naložb v ta objekt strani drugih partnerjev. Mislim, da bi morali posodobiti tudi smernice iz pakta o rasti, ki je bil sprejet junija. Poskrbeti moramo za davčno konsolidacijo, s tem bomo zaščitili tudi javne naložbe v davčne politike v Evropi. Potem pa je treba seveda urediti tudi področje državnih pomoči. Namreč včasih je nujna tudi državna pomoč za to, da se ohranijo veliki strateško pomembni obrati. Hvala. Eh, Hvala, gospa Luling. Gospa Kvestorica, izvolite. Dve minuti vam dam. No, Hvala, gospod predsedujoči. Moram reči, da Me je kar stisnilo pri srcu, ko sem videla, kako se postopoma zapira jeklarski obrat v mojem rojstnem kraju Šiflonš. 70 oseb je trenutno tu zaposlenih, v začetku 80-ih let pa je tam delalo 3000 delavcev. Tu gre pravzaprav za košček zgodovine in spomina. Moram reči, da sem na pravem mestu zato, da delim jezo in žalost na tisoče oseb tu in drugod. Ne bom pa se strinjala s starimi zlobnimi kapitalisti, ki zlorabljajo ta podjetja zato, da hranijo delničarje, ki so že tako ali tako predebeli. Gospodarska kriza je seveda povzročila presežne zmogljivosti, upadec, upadec popraševanja, zmanjšano proizvodnjo. Poleg tega pa je Evropa na vrat na nos sprejemala zakonodajne akte, ki so omejili našo konkurenco. Ne bom seveda sodila tistih, ki so sprejemali odločitve na gospodarskem področju, lahko pa ugotovim, da bo zapiranje jeklarskih obratov škodno in negativno vplivalo tudi na rast na zaposlovanje. Biti moramo stvarni zauzeti se moramo za evropsko industrijsko politiko, ki bo dostojna svojega imena. V našem interesu bi morali biti strateški interesi in cilje klarske industrije. Potrebujemo industrijsko politiko, vendar to ne pomeni, da bomo zagovarjali protekcionizem, da bomo zapirali meje. Je pa res, da Evropska unija ne more biti samo neko prehodno območje, zato ker ima odprte meje. Mislim, da bi morali storiti več in naši partneri jasno kažejo na to. Potrebujemo bolj natančno opredelitev minimalnih standardov na tem področju, zato da ne bomo ogrozili industrije, da ne bomo prispevali k temu, da bo jeklarska industrija zapustila Evropsko unijo. Počakati je treba na boljšo konjunkturo, do takrat pa je treba storiti več, zato da bo tudi jeklarska industrija ostala pri življenju. S tem bomo spodbudili tudi večjo konkurenčnost evropske industrije v odnosu do drugih industrij na svetu. Gospod komisar, mislim, da ste dobro razumeli stvari in da ne morete več izgubljati časa. Hvala. Najlepša hvala, gospa Luling. res lepo vas je videti še enkrat tukaj. In lahko povem, da sem bil kar velikodušen, ker sem vam odmeril še več časa za govor. Sedaj pa je na vrsti gospod Drden za minuto in pol. Do. Hvala, predsedujoči. Gospod komisar, jeklarska industrija je sektor prihodnosti. To je treba stalno ponavljati. V našem jeklarskem sektorju najdemo veliko znanja, veliko strokovnega znanja. Ta sektor je pomemben tudi za avtomobilski sektor in predstavlja pravzaprav gospodarsko tkivo v Evropi. Predvsej smo ulagali v ta sektor, tudi javni sektor je prispeval k razvoju novega jeklarskega sektorja, ki bi imel dodano vrednost. Ampak, če si pogledamo, kaj se je dogajalo v teh velikih podjetjih, ArcelorMittal je v območju Mozele, Luksemburga in Liježa pravzaprav vzpostavil podjetja, ki služijo samo kapitalskim interesom. V karantanu je bil seveda odprt nov obrat, ampak tudi ArcelorMittal na nek način spodbuja konkurenco med svojimi obrati. Zavrača možnost, da bi ohranil pri življenju obrate, ki še delujejo, samo zato, da jih ne bi prevzeli, naprimer, konkurenti. Zanima me, kaj bo komisija storila v boju z opor nelojalno konkurenco. Ali ni preprečevanje ponovnega oživljanja nekega podjetja pravzaprav pravno nedopustno? Kaj boste storili v zvezi s njim? Hvala. Kalošto, vi imate sinadrfo, ki je brez, je na leto. Najlepša hvala, gospa Brez, za eno minuto. Hvala, predsedujoči. Gospod komisar, tri razprave, ki si kar sledijo ena za drugo na dnevnem redu. Vi ste v samem središču razprave, pri nekaterih razpravah vam je pomagal gospod Andor. Sedaj govorimo o industrijski politiki. To je politika, ki je pomembna tudi za delovna mesta v Evropi. Vendar en akter v tej razpravi manjka, komisar Barnier. Številne strategije, ki jih izvajate, so strategije, ki so namenjene financiranju gospodarstva. To pa prinaša samo razpad eh, gospodarskega tkiva v naših regijah in mislim, da boste morali ponovno vzpostaviti ta vezni člen. Nekoliko boste morali štrikati tudi na tem področju, se upravičujem za ta izraz. Mislim, da bi morali poskrbeti za večjo logično povezavo med jeklarsko industrijo in avtomobilskim sektorjem. Potrebujemo globalno strategijo, ki bo zajela tako raziskave kot razvoj, kakovost kot delovna mesta. Vedno sem presenečena nad tem, kako se evropski državljani mobilizirajo, kadarkoli jim preprečimo, naprimer, dostop do nekaterih surovin, kot da bi sledili zgledu američanom. Jeklarska industrija v Evropi ni obravnavana kot strateško pomembna za naše gospodarstvo. Gospodu Mitalu dopuščamo, da se obnaša kot nek finančni strokovnjak ali se nismo nič naučili iz gospodarskih učbenikov. On skuša predstaviti to verigo dodane vrednosti, seli proizvodnjo izven Evrope in kupuje rudnike v tistih državah, kjer lahko špekulira. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospa Perez. Sedaj pa pritegnite pozornost predsedojočega. Tri govornike sem si zabeležil. Gospod Paloni, ali želite besedo? Skladno s postopkom KHDI ali ne? Gre pa Lone. Ah, okay. Gospod Palone, beseda je vaša zelo zelo kratek bom telegrafski dve vprašanji imam za komisarja tajanja ne bom ponovil tistega kar so povedali ostali kolegi večinoma se strinjam ampak z določenimi izjavami pa se absolutno ne strinjam strinjam se da je jeklarska industrija ključnega pomena za Evropo. Pogosto jokamo drug drugemu in se pritožujemo. Gospod komisar, ne vidimo tega, da se je svet spremenil. Pogosto govorimo o prevladujočem položaju, ampak prevladujoči položaj pomeni. Abbiamo ancora delle leggi, commissario, che. Vezano seveda na protikartelno politiko. Še vedno živimo na tak način, kot da je svet razdeljen na dva dela, na Evropsko unijo in ZDA. Ampak svet se je danes spremenil, obstajajo zelo različne situacije, na voljo imamo nove trge, kitajski, brazilski, indijski. Se pravi, konkurenca obstaja, včasih tudi nelojalna konkurenca. Ampak komisar, ali bomo vsa ta stara pravila, zastarela pravila spremenili? Kaj pa bo s tem prekletim združevanjem? Kdaj bo komisija poskrbila za to, da podjetja ne bodo več špekulirala? Hvala. Hvala predsedujoči, hvala lepa kolegici Sartori, ker je podala pobudo v zvezi s tem vprašanjem. Končno imamo priložnost, da se pogovorimo o tematiki, ki odblizu zadeva na tisoče delavcev. Zaradi posameznih odločitev, ki jih je sprejela Evropska unija v boju proti podnebnim spremembam, je prišlo do velike ogroženosti delovnih mest tudi v nuklearski industriji. Zaradi odločitev, ki jih je sprejela Evropska komisija, da bo omaknila že porazdeljene brezplačne kvote, je prišlo do negativnega vpliva na številne evropske sektorje. Evropska komisija je, po mojem mnenju, kriva tudi za trenutno stanje v jeklarski industriji. Leta 2011 je naša jeklarska industrija izgubila približno 11 odstotkov tržnega deleža, v letošnjem letu naj bi izgubila še dodatnih 12 odstotkov. Edini način, kako se boriti proti nelojalni konkurenci srednjih držav, pa je, da na uvožene proizvode naložimo dodatne davke skladno z razliko v ceni proizvodnje v Evropi in tretji državi. Hvala. Najlepša hvala. Morganti. Mikrofon, prosim. Komisar Tajani, včeraj popovdne je v mojem območju v Toskani eno mesto bilo pravzaprav zaprto celo, cel dan. Številni posamezniki, brezposeni, podjetniki, državljani so se odpravili na ulice in zvonili z alarmnimi zvonci. Namreč, ker je jeklarska industrija v krizi, je več mest ogroženih. Podjetje Lokini zaposluje na tisoče oseb, ampak to podjetje je trenutno ogroženo. Želimo si, da bi Evropska unija poslala bolj jasen signal v zvezi s tem, da bo rešila jeklarsko industrijo v Evropi. Jeklarski sektor je trenutno v velikih težavah, še posebej zaradi konkurence iz Kitajske. Leta 1951 je prav na podlagi jeklarske industrije bila vzpostavljena Evropska unija. Zanima me, kaj bodo evropske institucije storile za to, da zaščitijo ta sektor. Ta sektor bi še naprej moral biti obravnavan kot strateški tako pomemben sektor. Hvala. Najlepša hvala. Podpredsednik komisije, gospod Tajani, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Pripombe vseh, ki so se danes oglasili v razpravi, so letele na konkurenčnost industrijskega sistema v Evropi. Še posebej ste spostavili seveda jeklarsko industrijo. Že ko sem se prvič oglasil, ko sem odgovoril gospe Sartori, sem povedal, da je jeklarska industrija ključnega pomena. Ampak danes biti konkurenčen na globalni ravni pomeni, da se moraš soočiti tudi s stvarnostjo, ki se je popolnoma spremenila v primerjavi s preteklostjo. To so povedali tudi številni poslanci in poslanke tekom današnje razprave. Na zadnjem svetu za konkurenčnost smo se pogovarjali tudi o industrijski politiki, o tem, kako pomembna je na globalni ravni, pogovarjali smo se o težavah. Naj še enkrat ponovim, da se je kontekst spremenil v primerjavi s tistim iz 1950 let. Razprava poteka tudi znotraj komisije. Sam sem prejel pismo prav na to temo. Poslalo ga je sedem držav, visoko industrializiranih držav, Luksemburg, Francija, Italija, Nemčija so ene od avtoric tega pisma in te države so ustrajale na tem, da se sproži razprava o tem vprašanju, da se pogovorimo tudi o državnih pomočeh. Komisar Almunija je pristojen za konkurenčno politiko. On tudi namerava pripraviti predlog reforme. Razprava poteka znotraj komisije, kot sem rekel, ne moremo stati ob strani, iti moramo v korak s časom, tudi ko gre za pravila na področju konkurence, ampak ta pravila so ključnega pomena tudi za sam rast. Ohraniti je treba notranji trg na podlagi vsega, kar sem slišal danes strani vseh poslancev, pa je to res tematika, o kateri se bomo nujno morali pogovoriti in razmisliti v prihodnih mesecih, če želimo, da bi naš industrijski sistem ostal konkurenčen. Tudi politika notranjega trga, gospa Beres, bo morala biti vključena. Komisar Barnier je zagotovo Med najbolj prepričanimi podporniki industrijske politike na evropski ravni. Sam sem v njem vedno našel podporo za vse pobude, ki sem jih predstavil, vključno s pobudo na področju jeklarske industrije. Na politični ravni smo torej zavezani vsem tem vprašanjem prej sem že omenil cilj 20 odstotkov, poleg teh 20 odstotkov zmanjševanja emisij CO2, poleg 20 odstotkov obnovljivih virov energije obstaja tudi 20 odstotni cilj. In sicer, da bi 20 odstotkov BDP-ja prejeli iz industrijskega sektora. Seveda lahko veliko storimo tudi v eklarskem sektorju, naprimer zadeva IS-e, več vas je to omenilo. Dve zadevi. Pozitiven odgovor je komisija že podala, kar zadeva sama nadomestila. O 85 odstotno naj bi povrnili zneske v tem sektorju, ko gre za državno pomoč. Poleg tega smo vključili vse najbolj pomembne industrijske sektore, tudi jeklarski sektor. Kar zadeva backloading, Evropska komisija je podala predlog Sedaj je žogica na strani parlamenta. Evropski parlament je tisti, ki lahko da odločilni glas. Svet in parlament morata stvari podpreti, sicer ne moremo storiti ničesar v tem sektorju. Skrbno sem si pribeležil vse vaše pomisleke, kar nekaj jih je, vendar se mi zdi, da bi morali skupaj najti rešitve ne moremo združiti okoljske politike in industrijske politike, če se ne bomo pogovarjali. Če se odzovem še na pripombe gospodju Rombu, kar v francoščini to povedal, imamo nov okvirni program do leta 2012, ta bo ponudil nove možnosti za financiranje raziskav in razvoja, da bo proizvodnja bolj učinkovita, tudi ko gre za porabo surovin in za energijo. Jeklarska industrija je bila že deležna predloga za novo javno-zasebno partnerstvo, Spire se imenuje. Upam, da bomo v okviru prihodne finančne perspektive lahko uporabili sredstva, ki so bila dodeljena za to. Kar zadeva dostop do surovin, to je tema, ki sem jo sam izpostavil, o tem je govoril tudi gospod Mölcer, ko se je oglasil v razpravi, tudi Prmož Beres je to omenila. seveda. bomo morali razmisliti o vseh tistih zadevah, ki so pomembne za jeklarsko industrijo. Kar nekaj sporazumov smo podpisali tudi z državami izven Evropske unije. Tudi inovacijska partnerstva smo oblikovali na področju črpanja surovin, na področju recikliranja. To bomo financirali v okviru naslednje finančne perspektive in v okviru trenutno veljavne finančne perspektive. Evropski parlament bo pri oblikovanju naslednje finančne perspektive zagotovo tesno vključen v delo. Kar zadeva obrat v Terniju, komisar Almunija je po mojem mnenju deloval skladno z pravili, ki trenutno veljajo. Ohranili smo obrat v Terniju tak, kot je, celovit, to je pozitiven dogodek. S tem smo tudi omogočili nadaljno prodajo. Če ne bi ohranili tega obrata enotnega, bi ga kasneje težje prodali, ker bi ga morali najprej razdeliti na posamezne dele, ker pa smo ta obrat ohranili v enem kosu, ga lahko seveda damo na trg z veliko večjimi. Uh, jamstvi, kar zadeva zaščito znanja, know-howa kot zaščito delovnih mest. Res je, da določenih zgradb še nismo povezali s tem obratom, ampak geografsko gledano stvari niso med seboj tesno povezane. Je pa res, da smo uspeli prodati tudi tisti del obrata, ki ste ga omenili. Gospa Anželili, problem, ki ste ga spostavili, bomo uspeli razrešiti, zaščitili bomo ta industrijsko pomembni obrat, ne samo za Italijo, temveč za celotno Evropsko unijo. Na še enkrat podarim, da je industrijska politika Evropske unije izjemno pomembna. O tem se bomo pogovarjali tudi na naslednjem svetu za konkurenčnost, ki bo potekal 10. decembra. Na tem svetu želimo dati večji povdarek krepitvi uloge industrijske politike in krepitvi uloge predstavnikom industrije. Hvala lepa ciprskemu predsedstvu, ki mi pomaga pri tem delu devetega zvečer nameravam sklicati ministre za industrijsko politiko, da se pogovorimo o avtomobilski industriji. Kriza v tem sektorju je neposredno vezana na krizo v eklarski industriji. Zaščititi je treba naš industrijski sistem, ga posodobiti, ga narediti bolj ekokompatibilnega, bolj konkurenčnega. Ključni instrument za to, da najdemo pot iz krize, leži torej v tem Poskrbeti je treba pa tudi za dodatna delovna mesta. Gospod predsedujoči, zavedam se, da od državljanov zahtevamo precejšne žrtve, ampak to vrstno žrtvovanje je nujno potrebno. Če pa takšnih žrtev vovan ne dopolnimo z jasno industrijsko politiko, politiko rasti za poslovanja, potem bodo ta žrtvovanja nečemu namenjena. V nasprotnem primeru bi bila ta žrtvovanja samo škodljiva za naše sodržavljanje. Zato je zelo pomembno, da delamo na dveh frontah hkrati. Sam sem pripravljen v celotni Evropski uniji podpreti politiko za rast. Prevzel bom odgovornost za to. Na to politiko bom naredil bolj konkurenčno in enako velja tudi za jeklarski sektor. Hvala. Grazie, Viceprezident dela komisije. Najlepša hvala, spoštovani podpredsednik komisije. Gospe in gospodje, S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. O tem bomo glasovali na mini zasedanju, ki bo decembra. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, to je prihodnja svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah, mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega mednarodnih.